Tako, sedaj pa poročilo Zvedka, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Svoboda, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Še enkrat poročilo Svoboda. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Melo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Wilmot. Najprej dobita besedo poročevalca Wilmot in Lize. Najprej kolegica Wilmot, prosim. Um, this, because this is a second reading, we only have votes on the amendment. Ker je to druga obravnava, glasujemo samo o predlogih. Uh, sprememb. In to se je zelo dolgo pripravljalo, pet let je trajalo, da smo prišli do sem in mislim, da imamo zdaj močno podporo po vsem parlamentu. Gre za to, da zagotovimo varnost bolnikov, pacijentov in popolnoma. Eh, nerazumljivo je, da desnica v tej hiši ni hotela sprejeti varstva bolnikov po vsej Evropski uniji. Sram naj vas bo. Hvala lepa, kolegica Wilmot. Sedaj pa kolega Lize, prosim. Bitte. Mikrofon. So, Tako, sedaj pa deluje. Morda samo še krajše pojasnilo, kar se tiče poteka glasovanja. Običajno imamo pri dogovorih o zgodnji drugi obravnavi eh, prijetje brez glasovanja. Sedaj pa je UKIP postavil svoj predlog spremembe, ne DD kot celota. In danes ste imeli priložnost, da tega ne storite. Sedaj pa lahko mi pokažemo, kako smo enotni proti, zamislim, UKIP-a. Smo proti temu, sklepamo, odločamo o nečem, kar je za skupni trg, kar skuša zaščititi bolnike po vsej Evropi. Želim se zahvaliti vsem, da smo prišli do te točke, seveda. Želim se zahvaliti svetu, komisiji Glenis Wilmot. Naj pa se zahvalim tudi sodelavcem in sodelavkam, ki so resnično garali za to, da smo prišli do te točke. Torej, zavrnitev tega predloga spremembe pomeni, da potrdimo rezultat celotnega dela. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Lize. Glasujemo o predlogu, da bi zavrnili stališče sveta. Poimensko glasovanje glasujemo haben alle abgestimmt. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugih predlogov sprememb ni, tako da je stališče sveta potrjeno. Druga obravnava parlamenta je zaključena. Sedaj pa poročilo Lize. Najprej predlog, da bi zavrnili stališče sveta. Po imensko glasovanje glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi tukaj ni drugih predlogov sprememb, tako da je stališče sveta sprejeto, druga obravnava Evropskega parlamenta je zaključena. Sedaj pa poročilo GIL. Najprej predlog, da zavrnemo predlog komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o tem sporozumu, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Ježek, tudi tukaj. Glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava je zaključena. Sedaj pa poročilo Olbricht, poimensko glasovanje, kvalificirana večina je potrebna. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Olbricht. Imamo predloga SMEMP 1.2, poimensko glasujemo. Jabšimski. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Resolucija kot celota tudi poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Olbricht, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Ashworth. Predlog spremembe 3. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Šestindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Triintrideset, po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiriintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 15. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 16. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 35. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 1. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9. Za. Proti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 Kolega Rubik, prosim. Ich, ja, äh, president. Gospod predsedujoči, 37. ena je bil zavrnjen, šlo je za splošno nadomestilo. In zato mislim, da peti postane brezpredmeten. Rübig, meine... Kolega Rubik, jaz sem drugačnega mnenja. Mislim, da moramo v petem glasovati. Prvi je bil sprejet. Predlog sprememba ena zelenih je bil zavrnjen, potem pa smo nadaljevali z 9, 17 in prvotnim besedilom. In prve štiri dele smo sprejeti, sedaj pa če peti del. In zdaj glasujemo v petem delu. Za, proti. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Po 37. odstavku 10. predlog spremembe po imensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 41. stavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani, mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, pokažite tukaj spredaj bolj odločno. 36 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 19. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. Za, preverjamo. 19. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. Za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 prav tako poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, 28, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 40, prav tako poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58 je stavek prvotno besedilo, tudi poimensko glasujemo. ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 in 13, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa resolucija kot celota, kot je bila spremenjena poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Gajer. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo ne gre sku. Poimensko glasovanje, kvalificirana večina je potrebna. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Fernandež. Poimensko glasovanje, tudi kvalificirana večina, ki je potrebna. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Moraješ. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo s Argentini. Poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Zdehovski. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Husmanova poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Grapini, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, Sedaj pa prehajamo na ugovor v skladu s členom 106 poslovnika proizvodi iz gensko spremenjene koruze. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo. Valenciano, Diaz de Mera, Garcia Consuegra. 23. 23. stavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59. Aha, želite preverbo, drugi del, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59. odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Resolucija kot celota, kot je bila spremenjena po imensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Spoštovane kolegice in kolegi, hitro smo glasovali, prihranili smo nekaj časa, sedaj vas prosim, da hitro zapustite dvorano, če ne želite poslušati obrazložitev glasovanj. Predvsem pa ne stojte v dvorani in se ne pogovarjajte. Prosim, da vlada v dvorani tišina.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 Kolega Graf Lambsdorff. Kolega Kramer. Kolega Kramer. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Kolega Graf Lambsdorff. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Schönkrat. Kollega Graf Lambsdorff. frau kollegin hautala